So. Right. Good morning. Dobro jutro. Dobro jutro vsem in pozdravljeni na sestanku našega odbora. Smo pri drugi točki, sprejemu dnevnega reda. Imate kakšne komentarje? Ne. Potem je dnevni red za danes sprejet. Točka tri, sporočila predsednika, ki jih trenutno nimam. Četrta točka, potrditev zapisnikov sej. Gre za 13. novembr 2017. Če do konca tega eh, sestanka ne bo nobenih pripomp, je zapisnik potrjen. Zdaj smo pa pri peti in šesti točki, gre za skupno izmenjavo mnen. Tako da pozdravljam vse pri tej javni razpravi o zunanjih finančnih instrumentih. Gre za vmesni pregled. Naša poročevalka tukaj je Marijete Šake. Na kratko naj eh, podamo vod v zadevo. Pred kratkim je potekal vmesni pregled finančnih instrumentov da bi postavili okvire za bodočo ureditev v okviru novega finančnega okvira po letu 2020. Treba je pripraviti ustrezno zakonodajo. Treba pa se zavedati, da bo Evropski parlament eh, vključen v rednem zakonodajnem postopku z soodločanjem, kot je bilo pri dosedanjih inštrumentih za zunanje financiranje. Danes smo povabili službe komisije in predstavnike službe za zunanje delovanje, kot eh, tudi nekaj znamenitih znanstvenikov oziroma strokovnjakov glede ključnih vprašanj, ki nam bodo predlagali eh, možne politike, o katerih se bomo pogovorili. Same uredbe ni treba spreminjati v zvezi z instrumenti, imeli pa smo spremebe glede globalnega okvira, kot tudi novega strateškega okvira, nove evropske politike na tem področju. Zato bi povabil komisijo in eh, predstavnike službe za zunanje zadeve, da nam predstavijo, zakaj niso pripravili nobenih delegiranih aktov. AFED se bo pogovoril tudi z komisarji Mogherini in Han. V okviru strateškega dialoga pri programiranju instrumentov za obdobje 2018-2020, kar bo verjetno potekalo 21. februarja, ampak to srečanje bo še treba potrditi. Odbor za zunanje zadeve je vzpostavil tudi delovno skupino glede zunanjih finančnih instrumenti, ki, jih, ki jo vodi gospa Šake in brevirja instrumente in njihovo uporabo od leta 2014 ter prispeva k vlogi Evropskega parlamenta v tem postopku, hkrati pa se ukvarja z pripravo strateških dialogov. Najprej naj eh, pozdravi naše goste, zelo znana oseba, vedno znova je gost v našem odboru, Kristjan Lefler, namestnik sekretar, generalnega sekretarja iz službe za zunanje delovanje, ki ga spremlja Filiberto Cirjani iz Sebergondi, ki je vodja oddelka za koordinacijo razvojnega sodelovanja. Potem je tukaj Mirjam Ferran, direktorica za strategijo in Turčjo iz GDNR. Potem je tukaj Hilde Hardeman, direktorica in vodja službe za inštrumente zunanje politike iz komisije, potem DGDF, ko gospod Jean-Louis Vili, potem Andrew Sheriff, čisto na koncu, vodja programa, Evropskega programa za zunanje zadeve. V okviru Evropskega centra za razvojne politike v Maastrichtu Izabel Joanides, politična analitika iz raziskovalne službe Evropskega parlamenta, ki bo podala izsledke študije, ki so jo pravili potem pa še Richard Youngs, Carnegie Europe iz eh, Bruslja, ki bo predstavil študije primerov glede podpore civilne družbe v Turčiji in še Sonja Reines eh, Divanides, eh, izvršna direktorica Evropskega urada za sodelovanje pri spostavljanju miru. Začela bo Marijete Šake za predstavitvijo svojega poročila. To bo trajalo okoli pet minut, potem bom eh, dal predstavnikom. Službe za zunanje zadeve in eh, predstavnik komisije pet minut, kasneje pa bodo strokovnjaki dobili še vsak po sedem minut eh, za govor. Potem bo sledila razprava okoli pol ure skupaj z komentarji poročevalcev v senci. Poročevalka Marite Šake bo vodila nadaljno sejo in podala tudi zaključne misli. S tem predajam besedo Marite Šake. Hvala lepa, David, dragi kolegice in kolegi, dragi gosti. Veselje mi je z vami govoriti o osnutku poročila in voditi širšo razpravo o mestnem pregledu, kako naprej in eh, kakšna možna arhitektura obstaja za prihodne inštrumente za zunanje financiranje. Tukaj nisem samo kot poročevalka, ampak tudi vodja skupine za zunanje finančne instrumente na kateri se so vabljeni vsi člani parlamenta, preverjamo, kako se porabljajo finančna sredstva v smislu doseganja političnih ciljev, ki smo si jih zastavili. Poročilo temelji na izkušnjah iz dela delovne skupine in priprave umestnega pregleda, tega, kar smo se naučili iz evalvacije, tudi iz zunanje evalvacije, iz pogovorov deležnikov, ki sodelujejo pri uporabi različnih instrumentov, ki so v pristojnosti odbora za zunanje zadeve. Z tem poročilom bomo poskušali prispevati k mm, oblikovanju arhitekture finančnih instrumentov po letu 2020, kar je vroča tema že v sta teden. Če si pogledamo, kaj smo se naučili z finančnimi instrumenti, moramo delovati bolj strateško in koherentno. Moramo postati bolj prožni, ko nastopijo krize ali se spremenijo razmere na terenu. Narediti moramo vse, da bomo bolj učinkoviti in manj birokratski. Zato moramo imeti odločne kriterije za valovacijo, ki mora biti ugrajeni v našo politiko tako, da bomo kasneje dobro razumeli, ali smo resnično dosegli cilje, ki smo se jih zastavili. In ena zadnje je tudi ključnega pomena, da bolje organiziramo nadzor Evropskega parlamenta. E, trenutni okvir z strateškim dialogom e, ni dovolj uspešen. Pogosto nam manjkajo potrebne informacije ali pa se informacije posreduje zelo pozno. Izogniti se moramo nek, nekemu kljukanju zadev, ki ni pravi strateški dialog. To velja tudi eh, za razpravo o novi arhitekturi. Vse, kar je oblikovano tako, nočem biti dogmatična, mora omogočiti boljšo oceno, bolj. Šo, oceno, bolj odločne in strateške aktivnosti Evropske unije in eh, vse skupaj mora biti jasno tudi našim partnerjem. Moramo temeljiti na politiki, ne na osnovi instrumentov in izogniti se moramo temu, da bi pozabili na naše vrednote, če vidimo premik pri porabi sredstev zaradi tega, ker je nova prioriteta migracije in se zaradi tega tja pošiljajo sredstva na račun drugih eh, legitimnih ciljev, ki smo se jih zastavili v naši politiki. Razmišljamo o tem, kako smo oblikovali dogovor z eh, Turčijo, kako smo oblikovali fiduciarne eh, sklade. Vsekakor tukaj ni bilo pravega parlamentarnega nadzora. Čeprav se zavedamo, da bi marsikaj lahko izboljšali, Naj še enkrat ponovim, ne smemo biti dogmatični v parlamentu, ne smemo se držati določenih instrumentov, ki so nekoč bili oblikovani, ampak moramo razmišljati o tem, kako delovati bolj strukturirano, kako doseči večji učinek in tukaj smo pri upravljanju. Moje ključno vprašanje za vse, ki ste prisotni tukaj, zunani gosti, predstavniki komisije, zunan, službe za zunan delovanje, je, kako naj bi izgledal ta nadzor, to upravljanje, kako bomo zagotovili, da bomo v novi arhitekturi, kjer govorimo o združevanju več instrumentov v enega, kar je predvsej radikalno, ni predlog, kako bo izgledalo upravljanje, kako bo, kako bo potekalo sodelovanje med komisijo in službo za zunanje delovanje in kakšna naj bi bila tukaj vloga Evropskega parlamenta. Na nek način ni zaupanja v to, da bi bila ta vloga dovolj dobro opredeljena, sploh kar zadeva nadzore Evropskega parlamenta in to parlamentu ne bi bilo všeč in bi naletelo na odpor v Evropskem parlamentu. To so izsledki dela v naši delovni skupini za zunanje finančne instrumente. Dejstvo je, da moramo odgovarjati za vsak eh, evro, ki smo ga porabili v imenu Evropske unije. Zato moramo zagotoviti, da bomo storili to, kar smo rekli. Moramo biti verodostojni ne samo do naših partnerjev, ampak tudi do naših načel. Hvala lepa, Marite Šake, za to predstavitev. Prehajamo na naše paneliste in začne, začeli bomo z gospodom Leflerjem. Izvolite. Hvala lepa, gospod eh, eh, predsednik, in hvala lepa za povabilo meni in mojim kolegom. Naj se najprej zahvalim Rete Šakec za delo, ki ga je vložila v pripravo tega poročila, za njen razmislek, za osnutek poročila. O katerih elementih govorimo danes? Ne bom se spuščal v podrobnosti mestnega pregleda in strateškega dialoga, kaj ti strateški dialog bo potekal kasneje v tem mesecu z AFET in v začetku marca z DIVIM. Zato mislim, da je bolj pomembno, da storimo to, kar je storila Marijete Pravkar in sicer eh, razmisliti, kaj se lahko naučimo iz dosedanjih izkušenj na tem področju. Kako torej? čim bolje oblikovati naslednjo uh, generacijo zunanjih finančnih instrumentov. Strinjam se z mnogimi ključnimi mislimi, o katerih je govorila gospa eh, Šake, da moramo biti bolj strateški, imeti jasne kriterije za ocenjevanje učinkov, zagotoviti učinkovit nadzor Evropskega parlamenta, eh, potrebujemo tudi jasne usmeritve držav članic. Zato treba pogledati, kako to najbolje storiti. Naj izpostavim pet eh, lekcij, ki smo se jih eh, naučili mi pri upravljanju teh projektov. Kot prvo, moramo zagotoviti, da ne bomo zadeve predalčko. Ne moremo delati predalčko v tišini. Ohraniti moramo nek celovit pristop do tega, kaj želimo doseči in poiskati pravo kombinacijo politik in instrumentov, ki bodo pripeljali do izpolnjevanja naših ciljev. Mnoga politična področja in mnogi izzivi, s katerimi se soočamo, so med seboj povezani. Dvoje je bilo omenjeno migracije in varnost. Ti vprašanji sta povezani, ne moremo nobenega rešiti brez, da obe vprašanji pogledamo skupaj. Pogledati si moramo, kaj pri, je pripeljalo do eh, pomanjkanja varnosti in eh, do bežanja gibanja ljudi, do migracij. Delati moramo na naših gospodarskih instrumentih, drugih političnih instrumentih, trgovini, energiji oziroma energetiki, strategijo tra, ciljev trajnostnega razvoja in ostalo. Drugič, da bi se lahko ustrezno odzivali na spreminjajoče se politične izzive in prioritete, potrebujemo večjo prožnost. In najboljši način, da to dosežemo, je po našem mnenju, da poenostavimo arhitekturo in eh, odstranimo nekaj ovir, na katere smo naleteli pri upravljanju procesov v zadnjih nekaj letih. Od leta 2014 eh, smo ugotovili, da obstaja cela vrsta omejitev v trenutni strukturi naših instrumentov ki nam ni omogočila, da dosegamo cilje tako učinkovito, kot bi si želeli. Pogledati bo treba, kako se odzivati na izzive eh, velikih imigranskih tokov, kako urediti prenose sredstev med eh, različnimi eh, razdelki ali med instrumenti. Zato moramo graditi večjo prožnost v same instrumente ali v instrument. In to je za nas pomemben izziv. Tudi večkratno programiranje na vsakem področju ovira nas, kot tudi vas, eh, v Evropskem parlamentu, pri tem, da bi imeli jasno sliko nad eh, aktivnostmi in ohranili nadzor nad eh, doseganjem političnih ciljev. Poenostavljena arhitektura bi nam omogočila razvoj bolj koherentnih odgovorov na vse bolj kompleksni svet, eh, kjer so vse zadeve med seboj povezane. Zato delamo na zamisli, da bi pregrupirali različne instrumente, hkrati pa ohranili geografska in, geografska in tematska okna, glede na to, kakšne konsolidirane instrumente bomo oblikovali. Tako da bi zagotovili bolj preprosto proceduralno arhitekturo z hkratnim potrebnim političnim osredotočanjem na ohranjanje zadostne pozornosti posameznim področjem, ne glede na splošno premikanje prioritet in izziva v svetu. Tretjič, kot je povedala Mejte Šake, moramo se ravnati po politiki, ne glede na instrumente. Razdelitev na mnoge različne instrumente nam zakriva splošno sliko uporabe instrumentov. To smo gotovili pri mestnem pregledu, kaj ti razdelitev po geografskih in temački, tematskih instrumentih vodi v fragmentacijo, tako da ne vidimo več gozda zaradi eh, posameznih dreves. Tako da bi morali ohraniti nek splošen pregled nad političnim razvojem ki ga treba vključiti v strateški dialog. Ne smejo nam posamezni dogodki diktirati delovanje. Moramo delovati na različne načine in z različno hitrostjo, kot je to potrebno, namesto da imamo nek rigidn okvir, v katerem se moramo gibati. Če pridem na četrto lekcijo, večja fleksibilnost pa ne pomeni manj nazora strani eh, parlamenta, ravno nasprotno. S tem eh, bi dobili boljšo priložnost, eh, da si pogledamo strateške usmeritve. Ponovno delamo na ambiciji oblikovanja proračuna za Evropski razvojni sklad, kar bi ponovno ukrepilo nadzor Evropskega parlamenta nad delovanjem na zunanjem področju. V okviru četrtega oddelka bomo morali zagotoviti ustrezno razporeditev finančnih sredstev, da bomo omogočili parlamento učinkovit nadzor in zagotoviti večjo javno transparentnost, tudi kar zadeva doseganje končnih ciljev in eh, kriterijev za oceno. Sem že pri koncu, gospod predsednik, pravi govornik. Peta in zadnja lekcija, graditi moramo na uspešni uporabi trenutnih finančnih instrumentih in zapreti vrzeli, zato da bi izpolnili naše politične ambicije. Če si pogledamo investicijski načrt in sklad za trajnostni razvoj, Vsi moramo pogledati, kako to gospodarsko razsežnost vključiti v nove inovativne modalnosti pri programiranju. Tudi na področju varnosti smo v situaciji, ko se ne moremo uh, uradno spopasti z vsemi izzivi z uporabo proračunskih sredstev Evropske unije, zaradi tega, ker so določena sredstva izzeta iz eh, proračuna, naprimer eh, instrument za zagotavljanje miru. Tukaj bi uh, morali ta inštrument uporabljati za bolj učinkovito načrtovanje in izvajanje naših eh, vojaških operacij. Na ta način bi imeli nove instrumente za soočanje z novimi izzivi. Ta poraba mora biti v popolni povezavi z obstoječimi programi sodelovanja, ključno z zavezami, ki smo jih eh, prevzeli. Eh, kolektivno kot Evropska unija pri razvojni pomoč, pomoči. Se upravičujem, ker sem bil nekoliko dolg in uh, bi s tem zaključil. Hvala lepa, gospod Leflek. Gospa Fenan. Eh, hvala lepa, Kristjan, vam je podal neko perspektivo našega prihodnega delovanja. Sama bi se omejila na oceno situacije pri uporabi dveh finančnih instrumentov v pristojnosti NIR in sicer gre za instrument za predpristopno pomoč, instrument za sosedstvo. In eh, to boste našli tudi v poročilo Marije Tešake. Če začnemo z instrumentom eh, za sosedstvo, Eh, ta instrument še vedno ostaja pomemben in primeren za doseganje ciljev. Nova sosedska politika se odraža pri uporabi tega instrumenta. Vemo, da smo imeli veliko kriz na tem področju, Ukrajina, Tunizija. Če jih omenim samo nekaj, podobno izvajanje načela diferencijacije prav tako vodi do prilagajanja potrebam partnerjev. Evaluacija je bila dokaj pozitivna, kar zadeva fleksibilnost eh, tega inštrumenta. Pa vendar, ko se je upozorili tudi vašem poročilom, eh, smo preverili tudi učinkovitosti instrumenta v, v krizah eh, v posameznih regijah. In ta prožnost, eh, fleksibilnost, čeprav je bila uspešno uporabljena tudi za vzpostavitev dveh skrbniških skladov, prihaja do svojih eh, meja. Obvladovanje kriz je nekaj, na kar se bomo morali osredotočiti pri oblikovanju novih instrumentov, kot je povedal tudi Kristjan. Kar zadeva učinkovitost, je eni zelo dober za izboljšanje poslovnega okolja v državah in prispeva k makroekonomski stabilizaciji v Jordani, Tuniziji ali Ukrajini. In eh, tukaj eh, smo videli posebno vlogo v eh, poročilo. Politični kontekst v državah je um, je omejeval spremembe na področju demokratizacije človekovih pravic in pravne države. Kar je novo vključeno v mm, programov je zagotavljanje Eh, trajnostnega razvoja na področju človekovih pravic in demokracije mm, v tistih državah, ki so se že zavezali, da bodo izvedle reforme, kar zadeva učinkovitost. Mestni pregled je pokazal, da postopki in procesi da so učinkovito potekali z ostrezno stopnjo administrativnih stroškov, poraba posebnih ukrepov prispeva k pravočasnemu izvajanju. Ugotovili smo tudi, da uporaba novih modalnosti kot eh, mešanje z drugimi instrumenti vodi do boljših rezultatov in omogoča mobilizacijo dodatnih sredstev. Mestni pregled je prav tako pokazal, da sistem nadzora prinaša ustrezne povrate informacije, vendar pa povsod še ni enakomerni položaj. Tukaj bomo morali eh, uskladiti izvajanje teh instrumentov in instrumentov prihodnosti. V V mestnem pregledu smo govorili tudi o eh, strukturi glede povečanja transparentnosti in odgovornosti in kar zadeva dodano vrednost eh, Evropske unije, instrument, prinaša dodano vrednost, prinaša stabilnost z eh, financiranje skozi posamezne modalnosti ob čemer gradi na različnih modalnosti, ima zmogljivost eh, skupaj z drugimi evropskimi instrumenti in z strokovnim znanjem držav članic, pa tudi političnim eh, vplivom in političnim učinkom vzvoda skozi politične dialoge. To je torej instrument, ki izpolnjuje svoje pričakovanja. Tukaj imam tudi zgodovinsko priložnost sodelovanja z eh, sosedami Evropske unije, kot je zapisan tudi v naši politični strategiji. Če eh, pridem na instrumente za predpristopno pomoč, eh, I pa II tudi velja za učinkovit instrument pri doseganju ciljem pri strategiji za uh, Zahodni Balkan. Tukaj bomo dobili dodatno platformo za večjo integracijo med eh, političnimi premiki in finančnimi sredstvi. Dosegali smo veliko stopnjo fleksibilnosti. Ne na zadnje na področju nujnih eh, potreb pri eh, spopadanju z begunsko krizo. Znotraj instrumenta smo našli ustrezno pomoč za Balkan in tudi Turčijo, ki skrbi za begunce v Turčiji. Instrument eh, se močno osredotočal na strukturno pomoč. Zaradi uvedbe sektorskega pristopa. Čeprav smo pri zgodni fazi izvajanja, naj bi vse skupaj prineslo dobre rezultate, se se osredotočamo na financiranje, na posamezna področja, ki se nam zdijo temeljnega pomena. V mestnem pregledu smo ugotovili tudi dobro sklajeno z strategijo širjenja, širitve Evropske unije in pa se predvsem osredotoča na izgradnjo institucij, demokracijo, pravno državo, človekove pravice kot tudi gospodarsko upravljanje. V vašem poročilu kot tudi v eh, pregledu smo eh, videli nekaj negativnih eh, posledic pogojevanja in klauzule o koncu delovanja zaradi tega smo pripravljeni o zadevah še naprej razpravljati in se ogledati možnosti za izboljšanje. Eh, govorili bomo v okviru strateškega dialoga 21. in 22. februarja, kar zadeva učinkovitost. Imamo napredek pri finančnem upravljanju in finančni odgovornosti. Eh, smo pa sploh pri Turčiji ugotovili države pri izvajanjem, sploh pri izvajanju z neposrednim financiranjem eh, države upravičenke. Vidimo tudi veliki učinek, finančni učinek vzvoda z kombiniranje instrumentov drugih finančnih institucij. To nam omogoča mobilizacijo dodatnih sredstev, bodi si javnih ali zasebnih. In še zadnje, dodana vrednost IPA-i. Tukaj se moramo zavedati, da je Evropska unija velik donator v državah, ki so v okviru strategije širitve in eh, izvaja sredstveno koordinacijo, čeprav je koordinacija z drugimi instrumenti, kot naprimer za stabilnost in mir. Še lahko izboljšamo, ampak načeloma dobimo precejšno dodano vrednost Evropske unije. In tudi jaz se upravičujem, ker sem bila predolga. Thank you, Ms. Ferran. Najlepša hvala, gospa Ferran. Sedaj prehajamo k naslednjemu uh, gostu. Kdo je naslednji, kako ste se uh, dogovorili, gospa Hardman? Ja, nadaljevala bom z tem, kar sta povedala Kristjan Lefler in Mirjam Ferran. Instrumenti, ki jih uporablja služba uh, za instrumente zunanje politike, uh, so instrumenti, ki eh, so ne povsem običajni instrumenti, recimo instrument za partnerstvo ali pa instrumenti za opazovanje volitev eh, ali pa instrument za spodbujanje demokracije in človekovih pravic. Vse to so instrumenti, ki delujejo izjemno hitro in vsi so zasnovani tako, da zagotavljajo hitro in pa prošno izvajanje, ki omogoča prilagajanje spreminjajočim se političnim prioritetam, razvijajočim se potrebam eh, v izjemno negotovi mednarodni situaciji. Umestni pregled je povsem jasno zaključil, da so ti nekoliko atipični instrumenti dobro zasnovani in zagotavljajo dodano vrednost v skladu z eh, načeli, ki eh, smo si jih zastavili v pravni podlagi eh, leta 2014, ko smo vzpostavili te instrumente. Če si ogledamo instrument za stabilnost in mir, to je ključni instrument Evropske unije, za vzpostavitev uh, ustreznih projektov uh, za vzpostavljanje miru, preprečevanje konfliktov in preprečevanje čezmejnih groženj. Hitrost je pri tem ključnega pomena in hkrati ta instrument prispeva k stabilnosti in uh, miru je pa eh, instrument, eh, ki ga je potrebno povezati z eh, drugimi instrumenti in pa deležniki, ker je to instrument, pri katerem je potrebno upoštevati načelo subsidijarnosti. Torej, vsemu temu posvečamo vsakodnevno veliko pozornosti, kajti želimo poskrbeti za čim boljši učinek teh instrumentov in pa preprečiti prekrivanje oziroma podvajanje. In na to se bomo eh, osredotočali tudi v prihodnosti, glede na priporočila eh, in pa glede na to, eh, kar smo se naučili po oziroma do umestnega pregleda. Potem pa instrument za razvoj in sodelovanje. Ta bi naj razširil interese Evropske unije v tujini. Gre za razvoj širšega globalnega konteksta, pa tudi evropskega konteksta, zaradi tega potrebujemo zelo strateški pristop in pa eh, možnost prilagajanja, torej prilagodljivost. V eh, skladu z eh, osnutkom eh, priporočila, da bi morali imeti ciljno usmerjen pristop, Eh, bi rada omenila program, ki vključuje Evropsko službo za zunanje delovanje in pa vse službe, pristojne službe Evropske komisije, države članice in pa druge deležnike. Mislim, da nam je uspelo doseči pravo ravnotežje med eh, ustreznim usmerjanjem eh, na konkreten cilj in pa prožnostjo. In zaradi tega je partnerski eh, instrument zelo dobro prilagojen za prilagajanje ciljev eh, novim prioritetam in pa strateškim partnericam prihodnosti. Potem, če si ogledamo eh, vidik instrumenta za demokracijo, za spodbojanje demokracije in človekovih pravic. Tukaj gre za spremljanje volitev, opazovanje volitev. Tukaj gre za načelo spodbujanja demokracije v eh, drugih državah. Tukaj gre za tesno sodelovanje z Evropsko službo za zunanje delovanje in vsemi drugimi partnerji. Ta prožnost, ta integriran pristop sta uh, ključna vidika naših instrumentov in uh, te elemente bomo morali obdržati in še ukrepiti v prihodnosti. Gospa Hake je uh, Eh, zastavila vprašanje, eh, kako sodelujemo in kako bomo naše sodelovanje še ukrepili. Lahko eh, povem, da je naše sodelovanje z Evropsko službo za zunanje delovanje vsakodnevno in izjemno praktično sodelovanje. Sodelujemo pa tudi z drugimi službami Evropske komisije in tudi z drugimi partnerji. Kar zadeva pregled, je Kristjan Lefler že omenil, da obstaja eh, pobuda, da bi imeli širše zastavljene instrumente v eh, prihodnosti in da bi ob tem lahko zagotovili dober, eh, dober nadzor. Eh, in prožnost ter hitrost in odzivnost bo eh, pri tem eh, ključnega pomena. Potrebujemo model, ki bo povsem prilagojen potrebam, na katere skušamo odgovoriti in eh, za katere so zasnovani naši instrumenti. Hvala lepa, eh, gospa Hardeman. Naslednji pa je gospod Ville. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. No. Ker sem zadnji, so bili skoraj da vsi argumenti še predstavljeni, zaradi tega bo moja predstavitev kratka. No, vsaj upam. Eh, predvsem uh, se bom osredotočil na instrument za demokracijo in človekove pravice. Kateri instrument je to? To je instrument, ki dopolnjuje vse druge instrumente, predvsem uh, deluje na področju človekovih pravic, omogoča nam, da se odzivamo na situacijo povsod po svetu, ne nadomešča drugih instrumentov, ampak jih podpira. Torej, kot sem dejal, gre za globalni instrument, aktivni smo skoraj da povsod in nimamo nobenih omejitev glede tega, s kom sodelujemo. Mm, predvsem delujemo z eh, organizacijami civilne družbe, ampak eh, ne zgolj z temi, imamo tudi nekaj partnerstv z eh, regionalnimi ali pa mednarodnimi organizacijami, kot z recimo uradom visokega komisarja v Ženevi. Imamo privilegij, da ne potrebujemo podporo oziroma soglasje partnerskih držav za izvajanje naših eh, dejavnosti. Če seveda okoliščine omogočajo izvajanje eh, naše delovanje in če eh, omogočajo tudi delovanje nevladnih organizacij. Kot je Hilde dejala, smo izjemno prožni, kajti imamo posebne e, postopke, ki nam omogočajo hiter odziv, kadarkoli je to potrebno. E, veliko krat pomagamo eh, na področju človekovih pravic, pomagamo zagovornikom človekovih pravic ali pa organizacijam, izjemno hitro in prožno lahko pomagamo v nevarnih situacijah. Lahko pomagamo tudi posameznikom, kar pomeni, da lahko pomagamo tistim, ki nas zares potrebujejo in eh, tudi v zelo eh, težavnem eh, okolju. Skoraj da 60 odstotkov tega, kar počnemo, se odvija na terenu, to delo upravljajo delegacije. In to so karakteristike našega instrumenta, sedaj pa še hitro o umestnem pregledu, kar zadeva relevantnost. ugotavljamo učinkovitost, ustreznost instrumentov eh, že od samega začetka. Eh, ugotovljeno je eh, bilo, da naš instrument že prispeva k izvajanju agende 2030. Tako človekove pravice, kako tudi demokracija bi morale biti vključene v vse politike Evropske unije, kar zadeva učinkovitost je bilo že povedano, da vse eh, dejavnosti potekajo k dosegi specifičnih ciljev. To pomeni, eh, da zaenkrat ta instrument velja za učinkovit. Soočamo se tudi z novimi prioritetami, kot eh, migracijami, mirom in varnostjo. Mogoče ne tako neposredno, kot bi se lahko misije za opazovanje volitev so učinkovite in uh, instrument uh, je uh, učinkovit, kar zadeva trajnost. Uh, obstajajo dokazi, da smo uh, bili uh, učinkoviti, uh, zaščitili smo življenje zagovornikov človekovih pravic uh, in sicer večkrat. Uh, kar pa zadeva vpliv geografsko porazdelitev in pa uh, omejen eh, proračun, eh, je bilo rečeno, da se moramo bolj osredotočiti na tiste države, ki so v krizi, kar zadeva človekove pravice. Ogledati si moramo eh, težavne situacije in to je seveda velik izziv, kajti tam so zagovorniki človekovih pravic najbolj ogroženi, poleg tega pa se moramo osredotočiti na tiste skupine, ki so najbolj diskriminirane, kot recimo skupina LGBT. ali pa zagovorniki nekaterih tako imenovanih mehkejših pravic. E, izvajanje je razmeroma e, enostavno, pretok sredstev je dober, e, poraba sredstev je razmeroma nizka, dobro uporabljamo prožnost in pa zmogljivosti tega instrumenta, lahko pa bi seveda bilo vse skupaj še boljše kazalniki, eh, ki jih uporabljamo, morajo biti prelagojeni našemu delu, rezultatom, ki bi jih morali doseči in to bo prispevalo k temu, kar je izpostavila gospa Šake in sicer eh, k boljšemu nadzoru Evropskega parlamenta, s čimer se povsem strinjamo. Eh, obstajajo določene eh, birokratske eh, ovire in seveda imamo težave z soočanjem s temi ovirami in videli bomo, kako bo nova finančna uredba to spremenila. Kot sem dejal, je to edinstveni instrument, kaj ti zapolnjuje vrzeli v nekaterih težavnih situacijah, gre pravzaprav za dopolnilni instrument. Eh, mi eh, nadaljujemo z eh, delom, ko je prekinjeno delo drugih organov oziroma instrumentov Evropske unije. Kar zadeva političen vpliv, imamo možnost uspodbujanja lokalnih reform in to je zelo pomembno zaradi tega, ker se potem vzpostavi politični dialog med različnimi akteri na terenu. Kratek bom kajti vidim, da sem že predolgo govoril. V prihodnosti se bomo skušali osredotočiti na zagovornika človekovih pravic, čeprav posebej tiste, ki se nahajajo v težavni situaciji. Kot sem dejal, se mm, manevrski prostor za civilno družbo zmanjšuje in zaradi tega preusmerjamo sredstva v to smer. Radi bi nadaljevali tudi našo podporo političnim strankam v parlamentu, kajti tudi to je del demokracije in torej del našega instrumenta in če dovolite, Gospod predsedujoči, bom s tem zaključil, kajti sicer bom uh, govoril veliko predolgo. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Vil. Sedaj smo slišali eh, štiri predstavnike evropskih inštitucij, sedaj pa prehajamo k našim gostom in koliko razumem, bomo začeli z gospodom šerifom. Ja, najlepša hvala. Najprej bi se rad zahvalil za povabilo na vaš eh, današnjo sejo. Eh, jaz bom pogledal v prihodnost, eh, kot temelj bom uporabil večletni finančni okvir. In ogledal si bom štiri eh, kritične teme v kratkem času. Prožnost, eh, zunanje in notranje politike, vrednote in eh, interesi in pa prihodna racionalizacija. Moja analiza bo temeljila na našem neodvisnem delu. Smo think tank in ocenjujemo tudi izvajanje evropskih politik na terenu in tekom te razprave moramo razmišljati tudi o pristopu od spode na vzgor. Uh, ukvarjamo se uh, z rezultati v nestabilnem okolju in običajno delovanje v tem trenutku zagotovo ne zadostuje. Uh, Eh, komisija in pa Evropska služba za zunanje delovanje sta zaključili, da so instrumenti eh, dobro zasnovani. Ne vem, ali ni to bolj politična odločitev, eh, namreč morda gre za vrčevanje z energijo do prihodnega večletnega finančnega okvira. Morda bi bile trenutno spremembe brezpredmetne. Eh, prihaja do sprememb, prihaja pa tudi do novih priložnosti. Imamo eh, globalno strategijo, imamo agendo 2030, imamo eh, nov sporazum o razvoju in vsega tega nismo imeli, ko smo se pogajali o zadnjem večletnem finančnem okviru. Poleg tega imamo tudi sodelovanje na finančnem področju, imamo jasno agendo, ki je bolj natančno določena kot v preteklosti. Zunanje zadeve so spet na vrhu agende Evropske unije. Potekajo tudi pomembna pogajanja, ki bi lahko vodila do velikih sprememb. Ena uh, izmed eh, temeljnih točk, ki jo želimo izpostaviti, uh, je, uh, koliko sredstev uh, bo na voljo za Eh, četrti razdelek, koliko sredstev bo na voljo za sosedsko politiko eh, in tako naprej. Na to se predvsem eh, osredotočamo trenutno v Evropski uniji, ampak morali bi se osredotočiti na bolj strateške in širše zastavljene teme. Prožnost je ključnega pomena in to se vedno znova poudarja. Najbrž se sprašujete, zakaj gledam sliko zajca, drugi mislite, zakaj gledam sliko race in zato gre pri prožnosti. Vsi se strinjamo, da potrebujemo prožnost v naslednjem večletnem finančnem okviru, ampak vsak različno gleda na to, eh, kako naj bi upravljali za to prožnost, kaj ta prožnost pravzaprav pomeni za nekatere. Eh, to pomeni hiter odziv, za druge pomeni hitra preusmeritev eh, proračunskih sredstev ali pa boljše usmerjanje sredstev določenim partnerjem in tako naprej. Poleg tega pa se tukaj zastavlja tudi vprašanje, ali smo se pripravljeni odreči določenemu vplivu eh, z eh, namenom povečane prožnosti. To sprašujem vse deležnike, ali lahko najdemo pameten način za zagotavljanje prožnosti eh, ob ustreznem nadzoru, seveda. Prožnost ne, ni nujno dobra osnova za eh, izgradnjo četrtega eh, razdelka. Eh, mislim, da je to sicer pomemben vidik, ki pa ne sme izpodriniti drugih vidikov. Kar zadeva prožnost, eh, obstaja vprašanje vrednotu eh, nasproti z interesi, eh, dolgoročnih strategij v primerjavi z kratkoročnimi strategijami. Poleg tega pa tudi gre za vprašanje dodane vrednosti Evropske unije. Gre za uh, dolgoročnejšo strategijo Evropske unije, uh, ki predstavlja dodano vrednost. Eh, in prožnost tega ne sme eh, spodkopati. Eh, potem notranja proti zunanji dimenziji. Ne pripravljamo proračuna za leto 1950, ampak se moramo soočiti z novimi notranjimi in zunanjimi izzivi. In seveda to vpliva tudi na proračun recimo partnerski instrument je korak v pravi smeri eh, ali pa program za razvojno sodelovanje, vendar pa je potrebno zaščititi eh, zunanje interese in pa vrednote Evropske unije in hkrati zagotoviti povezavo med obema elementoma vrednote v nasprotju z interesi. Eh, vedno več težav ima Evropska unija z zagotavljanjem eh, vrednot eh, z pomočjo instrumentov zunanje politike. To je povezano s tem, kar se dogaja znotraj Evrope, pa tudi z tem, da imajo številne države druge partnerje, ki imajo drugačne vrednote. in uh, zaradi tega uh, se zmanjšuje prostor za civilno družbo, demokracija je ogrežena bolj kot dajkoli prej. In Vrednote je zaradi tega vedno težje izvajati, zato vidimo tudi, kakšen je pritisk na delegacije na terenu. Racionalizacija. Eno izmed vprašanj, ki se eh, je pojavilo, je vzpostavljanje eh, enotnega instrumenta. Zagotovo ne bomo imeli e, enotnega instrumenta, ki bi povezal vse instrumente, ki jih imamo v eh, razdelku 4. Torej, kaj bo ostalo v tem okviru in eh, kaj ne bo več v tem okviru? Seveda mora naš pristop temeljiti na strategiji, zato je potrebno zagotoviti določeno prožnost petje ključnih vprašanj, eh, kako eh, bo zasnovan enotni instrument, ali bo temeljil na agendi 2030, na globalni Evropi, eh, katere so temeljne možnosti zasnove, ali bomo imeli en instrument za Afriko, ali bomo imeli en globalen instrument. Kakšni bodo različni scenariji, kako bomo zagotovili prevzem odgovornosti in če bomo imeli enoten instrument eh, z eh, preveč eh, razdelki, recimo za človekove pravice, za razvojno sodelovanje in tako naprej, ali ne bo potem pravzaprav šlo za ponovitev tega, kar že imamo. Torej, kaj bomo vključili v ta sklop in kaj bomo izključili, kako bo vse skupaj organizirano. In za konec prehajam k zaključkom. Eh, biti moramo strateški, ampak eh, hudič se skriva v podrobnostih. Eh, kot sem dejal, vsi se strinjamo glede prožnosti, ampak ne strinjamo se povsem, ko gre za vprašanje, kakšno prožnost želimo in tako naprej. In čeprav je to evropski proces, bi mi bilo zelo žal, če bi ob koncu večletnega finančnega okvira prišli, zašli v situacijo, ko bi vzpostavili celo vrsto novih instrumentov, partnerji pa bi bili razočarani in bi menili, da to, kar ste pripravili, ni v skladu z njihovimi interesi in njihovimi potrebami. Torej potrebno je zagotoviti ustrezno posvetovanje z eh, državami partnericami. Like... Najlepša hvala. Sedaj pa Ivana Nidis. Najlepša hvala. Enota za ex post eh, revizijo pripravlja študijo o oceni eh, izvajanja politik na evropski ravni in prejeli ste osnutek, ki sem ga pripravila za odbor za zunanje zadeve in gre za temo, o kateri danes razpravljamo. Poskušamo eh, spremljati in podpirati delo poročevalke na tem področju. Rada bi se zahvalila poročevalki gospi Šake in pa eh, sekretarjatu odbora za odlično sodelovanje. Prejeli ste torej osnutek študije, eh, ki eh, ocenjuje vsak instrument posebej. Skušala sem identificirati tudi izzive, ki se pojavljajo na področju celotnega spektra instrumentov, finančnih instrumentov zunanje politike. Eh, potem pa sem predstavila tudi dejavnike, o katerih bi morali razmišljati v obdobju po leto 2020 in danes se bom osredotočila zgolj na ta zadnji del. Poleg tega pa je priložena tudi študija, ki govori o podpori civilni eh, družbi v Turčiji, Ukrajini in pa Egiptu. Eh, Richard Young se je pripravil in spregovoril bo tudi danes tukaj takoj ko bom zaključila. Z veseljem sem prisluhnila Kristjanu Leflerju, kajti določene točke, ki smo jih izpostavile, so uh, že uh, v obravnavi tudi v Evropski službi za zunanje delovanje. Morda bi začela s točko, kjer se ne strinjamo. In sicer, ko gre za poenostavitev. Eh, tukaj svarite pred preveliko poenostavitvijo tako Richard kot jaz sva proti enotnemu instrumentu. Glavni eh, izziv, eh, ki se pojavlja pri izvajanju teh instrumentov, pa je <coughs> soočanje eh, z zunanjimi in notranjimi dejavniki, eh, z prehodom iz. Eh, obrambne, na varnostno politiko in tako naprej. Ne gre za vsak instrument posebej. Torej, potrebno je eh, usmerjati te instrumente in zagotoviti dopolnjevanje instrumentov. In če razmišljamo o usmerjanju teh instrumentov, je potrebno upoštevati sledeče vidike. Ti instrumenti morajo biti namenjeni potrebam eh, držav eh, partneric, potrebno je ohraniti vidik regionalnega sodelovanja, potrebno je razumeti tudi Eh, regionalne razlike in pa raven razvoja v eh, partnerskih državah. Ali gre tukaj eh, za najmanj razvite države, za države z povprečnim prihodkom, za podpovprečnim prihodkom in tako naprej. Potem gre tukaj za centralizirano upravljanje v nasprotju oziroma v primerjavi z decentraliziranim upravljanjem. Potrebno je zagotoviti, da večji instrument ne bo povezan z eh, še več birokracije, torej na ta način nikako ne smemo ogroziti prožnosti. To, kar želimo doseči, je pravzaprav uspodbujanje prožnosti. Eh, drugi vidik, eh, ki ga želim izpostaviti, je zagotavljanje kontinuitete in pa trajnosti. Ena izmed glavnih omejitev eh, pomoči Evropske unije danes je, da temelji predvsem na projektih, da so roki, eh, oziroma, eh, da so roki izjemno strogo zastavljeni. Eh, imamo pa tudi strategije, ki so zelo eh, široko zastavljene in ki se prekrivajo. In eh, na koncu, eh, kljub eh, dobrim eh, namenom, eh, namreč, da bi podprli civilno družbo, načelo pravne države in pa razvoj demokracije, se zgodi, da vzpodbujamo eh, v večji meri stabilnost kot pa demokracijo. In še tretja točka. Gre za eh, vzpodbujanje prožnosti in glede na to, da govorimo o finančnih instrumentih, bom eh, govorila o pretoku sredstev in V trenutnem večletnem finančnem okviru smo se naučili, da je eh, stopnja prožnosti odvisna od eh, določitve zgornjih in spodnjih mej. In eh, v tem trenutku so marže izjemno nizke, držati se moramo obstoječih proračunskih postavk in čim manj odstopati od njih. Eh, torej eh, v prihodnosti bi morali zagotoviti lažji pretok eh, sredstev oziroma lažjo preusmeritev sredstev, kajti podpreti moramo tudi nove skupine, ki se pojavljajo znotraj civilne družbe. Kako zagotoviti skladnost, hkrati pa prožnost? Videli smo, kaj se dogaja na področju migracije, recimo z skrbniškimi skladi. rezultati so razočarajoči. In glavno vprašanje, ki si ga moramo zastaviti pri teh instrumentih eh, zunanjega financiranja, je, kako doseči rezultate, če še prav posebej, kada država prejemnica pomoči ne eh, spoštuje pogojevanja in pa eh, ne izvaja reform. In zaradi tega je potrebno okrepiti diplomacijo in pa ulogo civilne družbe v posredovanju. Kako lahko to dosežemo? Mogoče bi bilo koristno, da eh, to eh, vključimo eh, v naša pravila, da civilna družba sodeluje v eh, pogajanjih, kadar vlada deluje negativno oziroma v nasprotju z načrti. Eh, Evropske unije potrebno je vzpostaviti povezave med eh, opozicijskimi enotami in pa med civilno družbo in organizacijami civilne družbe. Poleg tega pa je potrebno vzpostaviti različne kategorije civilne družbe eh, oziroma zagotoviti financiranje za različne skupine civilne družbe, za eh, skupino za standardno financiranje, skupino za financiranje iz posebnega mehanizma. Eh, potem eh, skupino za spodbojanje civilne družbe oziroma skupin civilne družbe, ki so bližje vladi in njenim strategijam. Potrebujemo uh, učinkovito strategijo, zato pa potrebujemo cilje, ki bodo bolje zastavljeni, potrebujemo pa tudi uh, partnersko sodelovanje z udeležbo večjega števila deležnikov. Na ta način uh, bi lahko v večji meri vključili tudi delegacije Evropske unije, ki igrajo ključno vlogo uh, pri eh, identifikaciji sogovornikov eh, v državah prejemnicah pomoči. Poleg tega se moramo premakniti iz urbanih eh, središč, ne smemo vedno sodelovati z velikimi organizacijami civilne družbe, ki imajo pogosto sedež na zahodu, ampak se moramo sredotočiti tudi na tiste, ki se morda ne nahajajo v urbanih središčih. Poleg tega pa moramo Eh, okrepiti tudi komunikacijsko strategijo Evropske unije in tukaj bi pozvala k večji podpori Evropske unije pri uspodbojanju neodvisnih in zanesljivih medijev, objektivnih medijev, potrebujemo več sredstev za razumevanje javnega mnenja v tretjih državah. In poleg tega moramo poskrbeti za uh, to, da dobro uporabimo eh, sredstva in pa deležnike na terenu. Gre za sodelovanje z delegacijami Evropske unije, z veleposlaništvi držav članic, pa tudi z drugimi eh, organizacijami, mednarodnimi organizacijami, ki se eh, nahajajo na terenu. Torej tukaj gre za nenehno potrebo za prilagajanje odnosov z tretjimi državami. Učiti se moramo iz izkušenj na terenu, hkrati pa moramo Eh, poskrbeti za boljše zbiranje informacij in izmenjavo informacij. Najlepša hvala, ampak res nam zmanjkuje časa in imamo še dva gosta, ki bi jima radi prisluhnili, potem pa bodo besede dobili člani tega odbora. Če imate vprašanje, potem eh, se kar pripravite, da ne bomo imeli toliko časa, kot bi si želeli. Kot je povedala Izabel, smo preučili podpora Evropske unije civilni družbi, vedno več sredstev je namenjenih eh, organizacijam civilne družbe. Sredstva so razdeljena na bolj fleksibilen način, bolj smo orientirani v izpolnjevanje strateških smernic. Naredili uh, smo kar nekaj dela za zaščito civilnih organizacij, ki so pod grožnjo režima. No, ampak eh, razmere civilnih, eh, civilne družbe se je vseeno marsikje močno poslabšala, dramatično se razvija. Torej, To je eno izmed področji, kjer bi morali posodobiti naše inštrumente financiranja. V Eh, državah, kot je eh, Turčija in pa Egipt, smo bili precej inovativni, kreativni, civilno družbo. Eh, želeli smo poskrbeti za to, da bi civilna družba še naprej bila aktivna, no, ampak ne moremo pa se obraniti vseh napadov, ki so usmerjeni proti civilnim družbam v teh državah. V Ukrajini recimo so civilne družbe glavno gonilo reform, ampak vseeno te reforme naletijo nam marsikatero oviro. In Evropska unija lahko pri tem odigra pomembno vlogo. Kaj lahko naredimo v prihodnosti, kot je povedala Izabel? Bi se zauzel za Izabelino idejo, če bi imeli poenoten eh, inštrument, potem bi eh, to nekako zmanjšalo našo fleksibilnost. Če bi imeli pa recimo inštrument samo za civilno družbo, bi to situacijo preveč zapletlo. Zato bi pozval k temu, da ohranimo obstoječo strukturo, Um, ampak eh, lahko bi poskrbeli za bolj koherentno podporo civilni družbi in lahko bi skušali bolje razumeti, kaj pomeni podpora civilni družbi. Ta podpora prihaja iz različnih naslovov, pravzaprav nimamo jasne slike o tem, kaj to pomeni in kako je to povezano z strateškimi cilji. Za me je tukaj glavni strateški cilj to, da podporo civilni družbi bolje povežemo z drugo pomočjo, ki je namenjena reformam. Evropska unija si za to prizadeva, ampak tega nam manjka v tretjih državah. Torej, treba je povezati med seboj različne oblike pomoči, podpora, eh, pomoči reformam. Kot je povedal Žon Lui, še vedno obstaja potreba po večji meri fleksibilnosti, ampak mislim, da to ni naša prednostna naloga. To ne more biti panaceja. Prej gre za politično voljo, kot pa za strukturo, arhitekturo samo in politične volje še vedno manjka v številnih državah res mora biti obramba civilne družbe prednostna naloga pri naših ciljih. No, eden izmed glavnih imperativov na področju podpora. Podpore je to, da mora Evropska unija večjo prednostno nalogo dati temu, da zaščiti aktiviste civilne družbe, ki so ogroženi. To je problem, ki je postal veliko bolj sistemski sistemičen in veliko bolj problematičen, odkar smo na zadnje posodobili naše inštrumente. Zato mislim, da bi jih morali posodobiti tudi v tem smislu in modalnost mi bi morali omogočiti Evropski uniji, da bolje zaščiti civilno družbo, ko se ta sooča s težkimi situacijami. In pa še zadnje dve točki. Ker se civilna družba po svetu spreminja, bi lahko Evropska unija podprla tudi nove akterje na področju civilne družbe. Inštrumente so se v tem smislu nekoliko razvili, ampak veliko bi bilo treba še postoriti. In pa še zadnja točka. Teoretično je Evropska unija zavezana temu, da je podpora civilne družbe usklajena s strateškimi cilji, ampak trenutno nimamo dobrih mehanizmov za to, da bi lahko presodili, ali je ta cilj uresničen ali ne. Kriteriji in kazalniki so v tem trenutku tako splošni, da bi lahko vsako eh, obliko pomoči mm, preprosto označili za pomoč na področju zunanjega delovanja. Mislim, da bi morali vse skupaj bolje uskladiti za cilji zunanih ukrepov, istočasno pa ne smemo preveč pogojevati te pomoči, sicer bi izgubili nekaj pozitivnih elementov. Hvala, hvala tudi za to, da ste se držali svojega časa za govor. Sedaj pa še zadnja govornica na našem seznamu, gospa Sonja Rajne Sedživanides. Prihajam iz eh, European Peace Building Liaison Office, EPLO. Eh, ukvarjamo se z konflikti po svetu. Naš sedež je v Bruslu, ampak delujemo posod po svetu. Kar se tiče preglednosti, delno smo eh, financirani ICSP in tudi sodelujemo v javnem posvetovanju o umestnem pregledu. Naj nekaj povem o ICSP ne bom se ponavljala. Veliko smo govorili o spremenjujočem se svetu, o krizah, s katerimi smo soočeni po svetu in o priložnosti za to, da je Evropska unija globalni akter za mir v okviru nove globalne strategije, pa tudi v okviru Evropske unije kot telesa, ki temeli na vrednotah in ki je ena izmed največjih donatork na svetu. Uh, priložnosti je veliko. No, seveda moram eh, se navezati na varnostna vprašanja, na obramna vprašanja. Mi imamo tako imenovano zmogljivost za mir, peace facility kjer uh, naslavljamo tudi probleme na področju varnosti, obrambe. Um, to je seveda pomembno za zagotavljanje miru, kar se tiče ICSP-ja. Junija 2017 smo dobili evalvacijo in eh, ta je bila zelo pozitivna. Eh, označili so nas kot eh, institucijo, ki postaja vse bolj relevantna, smo pomembni za to, da se lahko Evropska unija hitro odziva na varnostne izzive posod po svetu vendar pa je treba to še okrepiti. To je edini inštrument zunanjega financiranja, ki se osredotoča na preprečevanje konfliktov in izgradnjo miru. In uh, to je nepogrešljivo pri tem, če želi Evropska unija spoštovati svoje vrednote in delovati kot globalni ak uh, akter. Takšno mnenje imajo tudi druge civilne organizacije, ki delujejo na tem področju. Uh, no, uh, omembe ICSP-ja v poročilu odbora za proračun eh, govori bolj o našem delu na mejah, ampak ICSP lahko prispeva k miru in stabilnosti posod po svetu. Naj eh, omenim samo nekatere izmed eh, zanimivosti našega dela, ki nima nujno praviti za varnostjo na mejah. Um, recimo naše delo poteka v zvezi z resolucijo ZN 1325 o miru in pa ženskah, potem tudi o pomoči žrtvah v konfliktnih območjih. To je bistvenega pomena za dolgoročno stabilnost in zagotavljanje miru v državah, kjer se dogajajo vojne grozovitosti. Potem gre tudi za spodbujanje civil, sodelovanja civilnega civilne družbe v političnih procesih. Torej, to so vse zadeve, s katerimi se ukvarja ICSP, potem tudi zgodnje opozarjanje na konflikte. Tudi tukaj ICSP ponuja pomembno podporo. Veseli smo, da um, lahko pozitivno prispevamo k tem področjem. Želela bi omeniti tudi akterje, ki nam pomagajo pri izvajanju našega dela, kako lahko izpolnjujemo agende, ki smo se jim zavezali, recimo agenda za mir, za ženske, potem tudi nekaj o osebju. No, um, imamo zaposleno osebe, ki ima veliko izkušeno področju reševanja konfliktov, vedo, kako mora opravljati svoje delo. Nas pa nekoliko skrbi vprašanje financiranja našega osebja, tukaj obstaja nekaj zmede. Um, uporabljamo sicer isti jezik, ko gre za preprečevanje miru, ampak ko gre za podobne zmogljivosti drugot po svetu, recimo v Afriki, njihova zmogljivost za mir ni enaka kot naša. Razmisliti moramo, kako naj naš inštrument najbolje uresniči cilje, ki smo si jih zastavili. Um, no, kaj počne naša organizacija na področju človekovih pravic in aktivistov človekovih mi, eh, aktivistov človekovih eh, pravic. Mislim, da bi morali v naslednjem večdominančnem okviru ohraniti eh, stopnjo financiranja ICSP-a, to je bistvenega pomena, če želi Evropska unija uresničiti svoje ambicije globalnega akterja. Potem zelo pomembno pa se mi zdi področje fleksibilnosti, ko gre za sredstva. Um, fleksibilni moramo biti tako pri izbiri partnerjev um, strinjam se z gospodom Šefrinom, ki je govoril o prispodobi uh, omarice z različnimi predalčki. Morda bi lahko vse skupaj bolj poenostavili, če bi te inštrumente poenotili. In tukaj se seveda hudič eh, skriva v podrobnostih. ICSP je eden izmed najbolj fleksibilnih inštrumentov, namenjen je uh, eh, izgradni miru, preprečevanju konfliktov, to je srčika našega dela. In če govorimo o, o okvirni politiki, je v okviru globalne strategije jasno, kakšne so naše ambicije na tem področju. Ne želim biti predolga, še nekaj o mnenju vašega odpora, o mnenju vašega odbora za proračun za naslednje leto. Eh, pozvali ste k temu, da bi morali EIDHR eh, e in pa ICSP ostati ločena inštrumenta z ločenim financiranjem in glede na različne naloge teh dveh inštrumentov se tudi mi zauzemamo za to, da bi to ostala uh, Eh, neodvisna inštrumenta tudi v naslednjem večletnem finančnem okviru. Rush. Hvala, upravičujem se, da sem vas morala priganjati. Tako sedaj pa se obračam kolegom in me zanima, kdo želi zastaviti kakšno vprašanje. Gospod Kukan. Exactly Hvala. Nimam ravno vprašanj, ampak bi želel podati nekaj pripomb, predvsej kritičnih. Bil sem eh, poročevalec za Eh, evropski inštrument sosedstva in pa za Evropsko sosedsko politiko. In vem, da je parlament takrat um, podal veliko zahtev za to, da bi lahko um, sklenili kompromis za komisijo in svetom in želeli smo, da bi ta inštrument lahko deloval. Uh, Um, ampak, če sedaj gledam nazaj, se mi zdi, da je to bila napaka. Sedaj ima Evropski parlament samo malo nadzora nad finančnim tokom v okviru tega inštrumenta in samo omejen politični vpliv. In to me skrbi. Celo zmeden sem, ker komisija in pa SZD ne moreta pripraviti enostavne evalvacije delovanja teh inštrumentov. Jaz nisem našel konkretnih odgovorov na osnovna vprašanja, torej kako učinkoviti so ti inštrumenti, kakšni so problemi pri njihovem izvajanju in tako naprej. Odgovori so splošni, medli, mislim, da potrebujemo bolj razumljiv jezik in pa bolj jasne informacije o tem. Celo moje najljubše načelo več za več. Tudi tukaj me zanima, kako je bilo to načelo izvajeno. Je to bilo učinkovito orodje pri odnosih z našimi sosedami ali ne? Tehka odgovora nisem našel. Ne bom predolg. Še nekaj o arhitekturi samih inštrumentov. Po eni strani je komisija rekla, da so inštrumenti primerni za uresničevanje ciljev, da jih ni treba zakonodajno spreminjati. Uh, da jih ni, da jih ni treba spreminjati za delegiranimi akti. Po drugi strani pa slišim z drugih strani eh, zahteve po spremembi in, uh, eh, arhitekture. In jaz ne razumem te nuje potem, da bi spreminjali strukturo inštrumentov. Jaz nisem proti spremembam, ki bi okrepile naše zunanje delovanje in prednostne naloge. Uh, Se pa bojim, da gre pri teh spremembah predvsem za neke intrainstitucionalne odnose in to ni prav. Zaključujem. V prihodnosti bomo potrebovali bolj fleksibilne inštrumente. Po svetu nas čaka veliko novih izzivov, migracije, odnosi za Turčijo, odnosi za Rusijo. Uh, instrumenti bi zato morali biti dovolj proženi, zato da se lahko uh, prilagajajo razmeram, ter da se s tem lahko prilagaja naša vloga in pa naš odziv na te dogodke. In še nekaj, parlament mora imeti na to več vpliva in več besede pri tem. Gospod Kristeja. Hvala. Strinjam se s tem, kar je povedal gospod eh, Kukan. Jaz sem bil poročevalec v Senci eh, pri mm, eh, reviziji zunanih finančnih instrumentov. No, mislim, da bi morali okrepiti požornost ter ponostaviti arhitekturo finančnih instrumentov. To je bistvenega pomena. Vem, da so tukaj na voljo različne možnosti. Um, o tem je govorila tudi komisija. No, ampak uh, tukaj moramo biti previdni. Čeprav se to zdi v prvi vrsti tehnično vprašanje, je to vseeno politično vprašanje in to bi spodbudilo vse. Um, de, vse razprave okrog razmerja moči držav v Evropski uniji in vemo, da tukaj obstaja razlika recimo med severnimi pa uh, južnimi državami. Um, no, v ENP več ne moremo ignorirati razlike v ambicijah. Govoril bom o Moldovi, Gruziji in pa Ukrajini. To so pomembne države, eh, ki so med seboj povezane. Te države so napredovale pri izvajanju reform in eh, izrazile so tudi nekaj jasnih eh, zaves uh, eh, glede svoje evropske perspektive. Zato bi morali ponuditi jasno evropsko vizijo, vse za tiste države, ki so se odločili, da želijo iti po evropski poti in verjamejo v Evropsko unijo. V tem smislu mislim, da bi potrebovali nekaj posebnih inštrumentov za Gruzijo, um, Moldavijo. Davijo in pa Ukrajino, ampak nažalost eh, je bilo to črtano iz eh, končnega besedila iz uh, sklepov vrha o sosedskem partnerstvu. Zato me zanima, kako bi se lahko sredotočili na te tri države, potencialne kandidatke v scenariju po letu 2020. Če bomo uh, še naprej metali v isti koš z drugimi državami. Petras Avstrevičijo se naslednji. Hvala lepa, Maričje. Hvala za tvoj, eh, za tvoje poročilo, ki je dobro izhodišče za razpravo o prihodnosti evropskih eh, zunanjih finančnih inštrumentov. Eh, Zunani finančni inštrumenti bi morali odražati naše glavne, naša glavna politična načela in cilje, in biti bi morali usklajeni z našimi strategijami. Zato bi potrebovali nekaj um, boljšega političnega usklajevanja. Te instrumente moramo združiti in poskrbeti za to, da bodo komplementarni. To bo naš velik izziv v prihodnosti. Torej, bolje bi morali te instrumente usklajevati in pri tem lahko pomembno vlogo odigra tudi naš odbor. Z praktičnega vidika, kako skrajšati uh, časovno razliko med med sprejemom programa in začetkom izvajanja? Eh, vedno znova v zvezi s tem poslušamo pritožbe strani nevladnih organizacij in pa drugih partnerjev. To pač e, zahteva veliko časa in zato včasih se nismo sposobni odzivati na nujne situacije. E, vedno bi morali poskrbeti za boljše sporočanje o našem zunanjem ukrepanju. O tem bi morali redno poročati našim partnerjem. Imam dve pripombi v zvezi s tem. Izvajanje številnih inštrumentov je lahko lepo in prav, ampak eh, če ni nobenega pogojevanja ali nadzora na tem, potem se lahko ti inštrumenti neuspešni. Tudi večletni finančni okvir smo usilili z določenim političnim pogojevanjem. To je potrebno. Potrebujemo rezultate, ne pa samo neko um, radodarno gesto. Kako bi torej lahko uh, tukaj poskrbeli za bolj učinkovito pogojevanje? In pa drugič, tukaj ne govorimo samo o ravni Evropske unije, ampak tudi o državah članicah, ki eh, v veliki meri koristijo to pomoč. Kako bi lahko poskrbeli za večjo kohezivnost, kako bi lahko bolje uskladili delovanje na ravni držav članic in pa na ravni Evropskih unij, ko gre, unije, ko gre za zunanje finančne inštrumente. Gospa Ljuzink. Hvala lepa. Malo bom počakala. Meine Fraktion ist ja ähm, sehr kritisch. Moja politična skupina ima načelne pridržke, ko gre za inštrument za prispevanje k stabilnosti in miru. Predvsem, če ta inštrument podpira vojaške sile. No, ampak ne bom govorila o tem. Želela bi spregovoriti predvsem o um, nadzorni ulogi Evropskega parlamenta. Na podlagi nekajletnih uh, izkušenj v delovnih skupinah smo si pridobili kar nekaj izkušenj in uh, meni se zdi, da so te delovne skupine kot nekakšna farsa, spohni nobene evalvacije. Uh, vedno znova govorimo o hodiču, ki se skriva v prihodnost. Jaz bi želela spoznati tega hodička, ampak potem mi nišče ne pojasni, kakšne so pa tiste podrobnosti, kjer se, kjer se skriva. In potem slišim izjave kot, gosp kot tista gospe uh, Harding, ki je rekla, da so so, da, da so se v Tuniziji izboljšali makroekonomski pogoji, ampak to je res absurd, saj tam ljudje ravno kar protestirajo zaradi slabšanja makroekonomske situacije. Eh, se pravi, takšne izjave niso podkrepljene z dokazi. Tukaj bi morali imeti bolj konkretne možnosti eh, sodelovanja pri evalvaciji. In pa še nekaj načelnih vprašanj. Moja skupina se je vedno zauzemala za to, da bi eh, pri inštrumentu stabilnosti uh, omogočili delegirane akte. To ni možno, ampak tudi pri drugih inštrumentih, kjer obstajajo možnosti delegiranih aktov, um, se težko izogneš vsem formalnostim. Eh, prav tako potrebuješ sposobnosti preiskovalnega novinarja, zato da lahko odkriješ vse informacije. In potem slišim, da iz eh, inštrumenta sosedstva eh, jemljemo sredstva za financiranje sporazuma med Evropsko unijo in Turčijo. Zato bi pravzaprav morali zakonodajno preurediti ta inštrument, morali bi sprejeti nekaj delegiranih aktov, ampak nič od tega se ni zgodilo. komisija je preprosto naredila, kar se je pač zahotelo. In eh, še nekaj, imam tudi velike pomisleke v zvezi z eh, deleži programiranih sredstev in neprogramiranih sredstev. Pri neprogramiranih si res ne morem predstavljati, kako to točno poteka in kako lahko zagotovimo tukaj sploh še nadzor eh, ob eh, večji meri prožnosti. Tu ne kelam. Mislim, da je to dobra priložnost za takšno tristransko srečanje med eh, različnimi akteri. In seveda se naša mnenja razlikujejo, ampak namen je predvsem to, da najdemo neke skupne točke in da poskrbimo za boljše medsebojno razumevanje. Živimo v zelo uh, burnem svetu, um, pravzaprav se razmere zelo hitro spreminjajo. target this pouring oil our instruments naši instrumenti mm, pravzaprav prilivajo vročega olja na hladni kamen. Komisija je izrekla neko pomembno izjavo in sicer so rekli, da bi uh, morali ti instrumenti temeljiti na strategijah in ne samo na politiki. Takšne izjave so dobrodošle. No, spet se pa hudič eh, skriva v podrobnostih. In pa v izvajanju. In strinjam se z uvodno izjavo Mariče Šake. Ni dovolj, da imamo samo takšna formalna srečanja, ampak potrebujemo več medsebojnih posvetovanj. Prav tako se strinjam z kolegom Kukanom, da potrebujemo evalvacijo komisije o učinkovitosti teh inštrumentov. No, kar se pa tiče ideje o poenotenem inštrumentu, to bi seveda zahtevalo veliko časa. Tukaj ne smemo hiteti. Ne moremo pričakovati nekakšne čarobne rešitve. Uh, tega se moramo lotiti mirno, premišljeno. To je nekaj, kar je možno, ampak pri tem se strinjam s tem, da bi z stremenjem k več stabilnosti lahko ogrozili demokracijo. Skratka, to razpravo bi morali zaključiti z naslednjo okoditvijo. Potrebujemo več razprav o vsebini, ne pa samo neka formalna srečanja. In bolj redno bi eh, nam morala komisija poročati o svojih načrtih in pa o izvajanju inštrumentov. Hvala, še štiri ste se javili k besedi in zmanjkuje nam časa. Gospod Panceri, hvala lepa gospa predsedojoča. Rad bi izpostavil dve točki. Potrebujemo boljše upravljanje eh, finančnih instrumentov. Eh, seveda je potrebno preseči eh, določene omejitve preteklosti. Mislim, da moramo natančno določiti, zakaj potrebujemo racionalizacijo in pa poenostavitev. Eh, predvsem se moramo upreti na izkušnje eh, in eh, poskrbeti za možnost odgovora na nove izzive. Poleg tega je potrebno zagotoviti diskrecijske pristojnosti administracije, predvsem, ko gre za politični vpliv, recimo eh, predpristopna pomoč. Eh, del eh, sredstev iz tega finančnega instrumenta je bilo uporabljenih v namene, ki niso bili določeni na začetku, ko je bil ta instrument vzpostavljen. Eh, potrebno je določiti tudi politične prioritete. Povsem se strinjam z gospodom šerifom, da je potrebno eh, poskrbeti za eh, upoštevanje tako kakovosti, kakor tudi obsega dejavnosti. Ampak to je velik izziv, tako za eh, komisijo, kakor tudi za ta parlament. Eh, parlament mora biti sposoben določiti politične prioritete, ne moremo reči, da je pač vse prioriteta. In zaradi tega moramo spremeniti ta pristop, zato da bi se lahko soočili z velikimi izzivi, kot so eh, recimo človekove pravice. Torej, ne moremo eh, uporabljati neutralnih eh, kriterijev pri eh, določitvi političnih prioritet. Hvala lepa. Hvala, gospod Lopez iz Turis White. Thank you, Chair, and, uh, <clears throat> thank you also for... Hvala, gospa predsedujoča, hvala za vaše poročilo, hvala ESZD-ju, komisiji. Uh, Jaz sem nekoliko bolj pozitiven kot tune kela. Mislim, da so ti inštrumenti bistven del naše um, vidnosti na področju zunanjega ukrepanja. To je tudi bistvenega pomena za naše državljane. Vedeti morajo, kaj počnemo v zunanji politiki Evropske unije. Nimamo veliko časa, zato sprašujem komisijo, kako gledate na možnost združevanja teh inštrumentov ali imate tukaj kakšno oceno? 15 odstotkov eh, sredstev za zunanje delovanje naj ne bi eh, bil, bilo predmet programiranja, kakšne mnenje o tem. No, eh, kolegu socialistu pa pravim, da uredba o IPI v drugem členu omogoča komisiji, da uporabi te inštrumente za olajšanje migratorne krize. Torej imamo pravno osnovo za to. In mislim, da je v tem smislu komisija delovala korektno. Hvala. Thank you, Mr. Guerrero Salom. Sí, muchas gracias. Eh. Hvala lepa. Nekoliko uh, Se strahom sem se udeležil te seje, ker nisem eh, član AFETA, sem pa poročevalec v odboru DEVE in sicer gre za poročilo o razvojnih inštrumentih. Zato bi želel zastaviti nekaj vprašanj. V vaših predstavitvah se je jasno pokazalo, da obstajata dva elementa, kjer lahko imata razvojna in pa zunanja politika Evropske unije različne težnje, recimo, ko gre za interese in vrednote in ko gre za odnose za našimi sogovorniki, za našimi partnerji. Torej govorimo o partnerji, ki dobivajo našo razvojno pomoč. Zato me zanima naslednje. Sprašujem tako predstavnike uh, Evropske komisije, kakor tudi uh, predstavnike drugih organizacij. Kako vidite, kako gledate na razvojno politiko v okviru našega zunanjega delovanja in uh, glede na to, da bo Evropski razvojni sklad eh, prvič dobil svoj lastni proračun, kako se vam zdi, da bo to vplivalo na eh, inštrumente znotraj naslednjega večletnega finančnega okvira? Hvala lepa. Tudi sama imam nekaj vprašanj, ampak bom kratka. Mislim, da so kolegi iz različnih političnih skupin eh, podali tehne argumente in to bomo tudi upoštevali. Kar me preseneča je, da po eni strani slišim zelo prepričljivo in tudi na osnovi sunanih ocenevalcev, da so instrumenti primerni za to, zakaj se uporabljajo. Po drugi strani pa slišim, da jih je treba združevati in ne vem zakaj. Vprašanje upravljanja ni bilo dovolj dobro razčiščeno ko gre za to, kako voditi geografske tematske cilje, kakšna naj bi bila vloga službe za zunanje delovanje in Evropskega parlamenta in tudi drugih deležnikov. Kar zadeva vprašanje danja večji odgovornosti od tistim, ki so na terenu. Seveda so najbližje ognjo, tako rekoč, eh, najbližje situacije, s katero se soočajo vendar so dlje od nas, od našega nadzora in tukaj lahko prihaja do resnih konfliktov interesov, lahko pride do problematičnih odnosov z vladami eh, na terenu in v primeru kršenja človekovih pravic je lahko to zelo velika težava. Zato me zanima, kako tukaj manevrirati. Pridružujem se vprašanju, ki ga je postavil David McAllister, preden je moral oditi. Zakaj? Niste predstavili nobenih delegiranih aktov, odgovora na to vprašanje nismo dobili. Če torej povzamem, mnogi izmed vas ste omenili, da se moramo bolj osredotočati na politiko, ne da se usmerjamo v instrumente. Mnogi pa ste tudi izrazili probleme z podrobnostmi, ki so problematične, da ne smemo ogroziti končnega cilja. Slišali smo, da je hudič podrobnosti, ampak nič o teh podrobnostih ali hudiču, ki je v njem. Vprašanje je torej, kako se bodo načrti izvajali. Mogoče ne bomo našli odgovor na vsa ta vprašanja danes, vendar pa moramo na nje odgovoriti, preden lahko napredujemo. In mnoge politične skupine so izrazili kar nekaj dvomov. Imamo nekje 10 minut, imamo še nekaj dodatnega časa, ampak jaz ga nimam na voljo. Mogoče bo kdo prevzel predsedovanje, ampak imamo še nekaj dodatnega časa, kot smo slišali. Kdo bo začel? Kristjan. Če boste zadeve povezali, bo zelo dobro. Z veseljem bom začel. Hvala lepa za zanimive pripombe in tudi vprašanja lahko spodbudim nekatere paneliste, tako spredaj, pa tudi eh, člane. Ne povem, da eh, ste izkazali nek konzervativni pristop do zadeve. Govorili smo o hodičih, hodičih v podrobnostih, imamo pa tudi hodiča, ki ga poznamo. In eh, nekako se mi zdi, da ste se navadili na hodiča, ki ga poznamo in uh, se ga ne bojite več. Torej, naj odgovorim na vprašanje, zakaj nobenih delegiranih aktov. V skupni arhitekturi, ki je bila določena znotraj soodločanja med parlamentom in svetom za trenutno finančno perspektivo, za vsak posamezni instrument in v tem okviru je vsak instrument primeren, deluje. S tem instrumenti lahko dosežemo, kar smo hoteli. In eh, zato smo prišli do sklepa, skupaj z kolegi iz eh, služb komisije, da ni nobenega razloga, da bi zadevo odpi ponovno odpirali z delegiranimi akti. Tudi v mestnem pregledu nismo zaznali potrebe po prenosu nekih velikih zneskov denarja iz ene države ali regije v drugo, za kar bi tudi potrebovali delegirani akt. Ob spostavitvi teh instrumentov smo vzpostavili tudi maržo fleksibilnosti in ta je bila zadostna. Dokumenti za strateški dialog oziroma strateški razgovor so bili posredovani bodo posredovani danes, tako da boste imeli tri tedne časa, da si jih boste ogledali, pripravili vprašanja in podobno. Zakaj torej pravimo, če zadeva deluje? Zakaj potem želimo zadevo dodatno konsolidirati. Zato, ker menimo, da lahko izboljšamo eh, skupno arhitekturo, da lahko postane bolj učinkovita. In s ponostavitvijo postopkov se bomo lahko vsi bolje osredotočali na to, kaj se dogaja na politični strani, kaj se dogaja za političnimi cilji. To mora biti naš fokus ko sem prvi sodeloval v razpravi o večletnem finančnem okviru in novi generaciji finančnih instrumentov, to je bilo daleč nazaj, takrat smo imeli več kot 20 instrumentov za zunanje financiranje. Zdaj smo prišli na njih deset ali na ducat, odvisno, kaj za vas velja, za notranje, kaj pa zunanje. Imam občutka, da imamo manj nadzora kot pred 15-20 leti. Zadeve pa smo oblikovali bolj učinkovito. Mislimo pa, da bi jih lahko oblikovali še bolj učinkovito. Konsolidacija pomeni konsolidacijo procesov upravljanja in upravljalskih struktur. Ne gre za to, da bi pripravili en sam politični cilj. Slišali smo vprašanje, če bomo vzpostavili prioriteti pri skladu, razvojnem skladu. Prejšnji teden smo določali prioritete na evropski ravni in na ravni držav članic za novo agendo. To je naš politični okvir. Kako pa bomo vse skupaj izvedli, je bolj tehnično vprašanje, ki, v katerem se bomo srečevali z različnimi hudički. Ampak videti bo treba, kako lahko v poenostavljeni arhitekturi še vedno ohranimo geografsko eh, dimenzijo, tematsko dimenzijo, dimenzijo hitrega ukrepanja. Za vse skupaj potrebujemo ukrepanje in fleksibilnost za prenašanje sredstev z ene na drugo prioriteto in možnost mobilizacije vseh treh. Eh, v določen namen. To je en vidik fleksibilnosti oziroma prožnosti. Drugi vidik prožnosti, ki je bil večkrat omenjen, je, kako ocenjevati učinkovitost instrumentov. Gospod Kukan je rekel, tukaj moramo za več dobiti več. To počnemo, ampak eh, na zelo skromen način. In če zadeve ohranjamo zelo skromne, to pomeni, da če bi dali neke dodatne bonuse za učinkovitost in da bi dosegli nekega boljšega rezultata. Zato bi bilo dobro, če v novi arhitekturi postavimo usporednice z IRS-om, e kjer bomo imeli eh, določeno maržo za nepredvidene eh, dogodke in v 5-7 letnem obdobju je takšnih dogodkov veliko, kot vemo hkrati pa moramo omogočiti podporo tistim partnerjem, ki si resnično prizadevajo za napredek. In če bodo oni nekaj dosegli, bomo mi tudi nekaj dosegli. In to je pravzaprav razmišljanje, ki se skriva eh, za tem, da potrebujemo en znesek neprogramiranih sredstev. Potem pa se bomo vrnili za strateško oceno, za strateškim dialogom in z prognozami glede tega, kakšne bodo po prioritete na političnem področju v naslednjem obdobju. In še zadnji komentar. Vloga delegacij na terenu in eh, kako daleč lahko delegiramo to zunanje upravljanje. To je zelo nerodno vprašanje. Upravljanje je vedno trikotnik, pri katerem vsi trikoti morajo delovati pod seveda vodnim parlamentov in držav članic. Vi ste torej nad tem trikotnikom. Trikoti pa so eh, politične službe na štabo, službe za zunanje delovanje in eh, gedenije, potem upravljalske službe, tudi njar, FPI in tretja Tretji kot eh, je delegiranje oziroma delegacij, ki vodijo zadeve na terenu. In zato moramo dobiti informacije iz vseh eh, strani in vse te strani vključiti v nek program. Sodelovati moramo z kolegi in ugotoviti, kako lahko določen eh, pro program spraviti v konkretne projekte. Delegacije pa nam morajo povedati, kaj naj bi storili. Oni so naša realitetna kontrola, oni vejo, kaj se dogaja in tega ne morejo narediti brez naše podpore. In morajo imeti eh, od nas eh, neko podporo, da, ko se znajdejo v težavnih situacijah. Umeli eh, smo tudi programe civilne družbe, kjer moramo delati določene izjeme od tega trikotnega modela, zaradi tega, ker bi lahko bil kateri kot preveč izpostavljen ali bi izpostavili naše partnerje. Zato moramo videti, kako bo ta trikotna struktura delovala učinkovito, da bo vsak opravil svoje delo, kar nam bomo omogočili, da vam potem kasneje ustrezno poročamo um, kako smo prenesli vaše načrte v konkretne aktivnosti. Hvala lepa, Kristjan. To je seveda začetek daljše razprave. Zadnjo skupino za fin zunanje finančne instrumente bom uh, posvetila eno sejo za vprašanje zleznega upravljanja. Videli smo, da je zelo velika potreba po usmerjanju strani Evropskega parlamenta, potreba po nadzoru in uh, potreba po neki jasni strukturi, v kateri bo jasno, kdo kaj počne in zakaj je odgovoren. Zato, da boste pripravili amadmaje 7. 2. je rok za vložitev amadmajev, potem bomo imeli 21. 22. februarja pre, ponovni pregled. 20. marca bomo glasovali v Afetu, 8. marca naj bi to ustorili prej, zdaj pa bomo to delali 20, tako da bo končno glasovanje na plenarnem zasedanju potekalo v aprilu. Hvala lepa vsem predstavnikom službe za zunanje delovanje, tudi zunanje strokovnjake, ocenjevalce, think tankom se zahvaljujem. Hvala lepa torej vsem za vaše prispevke.